Odbor Ekon je dal popravilo in sicer eh, v okviru eh, eh, pravila 231 velja, da je sprememba sprejeta, če v 24 urah skupina poslancev ne objavi ugovora. To bo objavljeno na spletni strani naše seje. Naslednje poročilo je poročilo Vajt.